visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko o volivnem procesu na Haitiju. Toda v imenu komisije za visoko, pred, za visoko predstavnico bo govorila gospa Krecu. Komisarka, beseda je vaša. Uh, so, uh, dear chairwoman Adina spoštovana predsedujoča, eh, spoštovani minister, spoštovane poslanke in poslanci v imenu visoke predstavnice. Eh, pozdravljam to priložnost, da se vam lahko pridružim in da lahko spregovorim o Haitiju in pa o resni ustavni krizi, ki jo doživlja država. Položaj eh, na Haitiju je zelo zaskrbljujoč in mislimo, da je zelo upravičeno, da danes razpravljamo o tej temi. Pred kratkim so odložili drugi krok predsedniških volitev, to je bilo predvideno za 27. decembra, potem pa so to znova premestili na 24. januarja in to je potem ustvarilo veliko nestabilnost in pa obstaja tveganje za um, nek vakum. Eh, eh, prebivalci Haitija imajo pravico do demokracije. Eh, ni zaupanja v haitske inštitucije in pa volivna udeležba je bila zelo nizka. Priprava drugega kroga predsedniških volitev je potekala v vzdušju velike polarizacije in številni so očitali goljofije. Imamo provizorični volivni svet in ta je posvaril pred nasiljem. Nasilje je zahtevalo že veliko eh, življenj in zato so se odločili, da bodo odložili volitve. Povdariti moram, da je to zelo slab položaj za državo, kjer je eh, veliko ranljivosti in pa velika revščina. Ta kriza bi lahko spodkopala eh, dosežke ki so bili zabeleženi eh, po eh, hudih potresih leta 2010. Evropska unija je podala velik prispevek k razvoju te države. Evropska unija je poslala tja misijo za opazovanje volitev. Elena Valenciano se je udeležila tega in rada bi se zato eh, zahvalila um, njenemu timu. Zagotavljali so dobre storitve Haitiju, kajti neodvisno in profesionalno so spremljali volitve in podali analize. Um, ta uh, volivna misija je poročala o številnih nepravilnostih in sklenila tudi je, da, bilo, da 25. oktobra ni bilo masivnih um, kršitev in ko so napovedali eh, eh, rezultate. Prvega kroga volitev so bili ti rezultati pravilni. Žal pa je bilo tako, da kandidati, ki niso zmagali v prvem krogu predsedniških volitev, so zavrnili rezultate um, uh, volitev podali so obtožbe, čež da je prišlo do eh, goljofij in potem so tudi sprožili veliko nezaupanje eh, med prebivalci in to je privedlo do eh, te krize. Sedaj 7. februarja ne bomo imeli izvoljenega predsednika ko bo moral predsednik Marteli odstopiti, to je sedanje predsednik. Ustava zato ne predvideva nobenih ukrepov vsebuje pa eh, odločbe, eh, eh, torej določbe za druge položaje. Vsi spremljamo sedaj zelo natančno razvoj v državi. Tukaj obstaja posebna medijacijska misija. Latinske države in karibske države tudi načrtujajo misijo tja. Upamo, da bodo dosegli konsens in da bodo hitro zaključili volivni postopek in sicer na podlagi volje, ki bodo izrazili eh, eh, prebivalci Haitija 25. Eh, oktobra. Delo eh, misije Evropske unije bi bilo znova lahko zelo dobro v tem kontekstu. To, da obstaja tveganje, da dogovora ne bodo dosegli eh, v kratkem času in da bo prehodna vlada imela težave z legitimnostjo. To bi lahko imelo resne posledice za demokracijo in za državo. Evropska unija je dolgoročen in zavezan partner Haitija v teh težkih časih. Pozivamo vse deležnike naj se odpovedo nasilju in naj prevzamejo politično odgovornost na demokratičen način. Demokracija je nujnega pomena za trajnostni razvoj zelo se veselim a, vaših mnen in hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa govorniki. Najprej gospod Štir, dve minuti. Gospodžo predsednik. Gospa predsedujoča, najprej eh, bi čestital gospe Valenciano in kolegom, ki so sodelovali v pozovalni misiji na Haitiju in ugotovili, da so volitve bile poštene, kajti svojim delom so prispevali k volilnem procesu. In naši opazovalci so lahko ugotovili tudi vse probleme, eh, ki so bili prisotni v tem procesu, kar ni čudno spričo eh, družbenim in drugim trenutnim razmeram v, eh, na Haitiju. Vendar je bilo ugotovljeno, da so volitve bile v skladu z osnovnimi standardi, tako da lahko rečemo, da razglašeni rezultati odražajo volilno voljo prebivalcev Haitije. Pozdravljamo delo opazovalne misije in eh, menimo tudi, da E, e, e, da v naši stranki menimo, da je potrebno upoštevati rezultate prvega kroga volitev, da bi čim prej prišlo do drugega kroga, tako da bi Haiti lahko dobil naslednjega predsednika, ki bo nasledil predsednika Martelija in da lahko potem dobi tudi vse druge institucije in vodi dialog za to, da bi zagotovili institucionalno stabilnost v državi februarja se mandat predsedniku Marteliju izteče. izteče. Haiti je ena od najrevnejših držav eh, v eh, tem predelu, pa tudi ena najsiromašnejših držav na svetu. Poleg tega jo je močno prizadel eh, potres leta 2010 in soočani s to težko situacijo Haičani nimajo časa za najrazličnejše nasprotovanja. Potrebno je zagotoviti biti demokratično, demokratični, eh, eh, sprejetje demokratičnega eh, sistema in da se čim prej izkorenini revščina. Hvala lepa. Naslednja govornica Elena Valencijano. Um, najprej bi rada potrdila to, da se je Evropska unija vedno zauzemala za uh, prebivalce Haitija in pa tudi za eh, ustavno sodišče. Vedno smo pokazali solidarnost um, do prebivalcev, ki so zelo trpeli in to je tudi naša prva eh, obveznost v odnosu do Haitija. Imam čast, da pripadam timu uh, profesionalcev, ki se zelo zauzemajo za demokracijo na svetu. Uh, odlično smo delali v procesu opazovanja volitev, ampak žal je na Haitiju ta hip vse blokirano. Dela so dobro potekalo, zelo resno smo delali in vsi uh, lahko, so resno delali. Lahko si pogledate našo spletno stran in videli boste, da lahko rečemo, da so bile volitve 25. oktobra, to je bil torej prvi krok predsedniških volitev, uh, Torej, da so bile to uh, poštene volitve, vse je potekalo v redu in so bile najmanj nasilne v zgodovini. Lahko potrdimo, da eh, je volivni rezultat tega prvega kroga eh, takšen, da bi ga morali priznati. Potem pa bi morali imeti drugi krog. Ta hip vlada ustavna kriza na Haitiju. Prišlo je do politične blokade in prebivalci morajo to sami rešiti inštitucije in ljudje, ljudstvo, morajo preseči to blokado. Gospa Kresi je že opravila analizo, tega ne bom ponavljala, ta problem morajo rešiti in upam, da bodo to storili preko dialoga in na podlage konsensa. Naše priporočilo, naša skromna priporočila temelijo na resnem delu, in rekla bi, da bi moralo priti do drugega kroga volitev. To je najbolj legitimno, kar lahko storimo. Pričakujemo eh, rešitev, ko bodo eh, imeli drugi krok volitev, potem bo naša misija za opazovanje volitev znova tam in si bomo zadevo ogledali. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Bilbao Barandika, dve minuti. Hvala lepa, eh, gospa komisarka. Preden začnem, bi se rada zahvalila timu, ki se je tako ki se je tako prizadeval na eh, Haitiju in ki je sestavil poročila. Zahvaljujem se tudi gospe Valenciano, eh, da je koordinirala to eh, misijo za opazovanje volitev. Pri teh predsedniških volitvah moramo mi, evropske inštitucije, um, zagotoviti to, da bo prišlo do volitev in da bodo hajičani lahko izbirali med kandidatoma, ki sta 25. oktobra prišla v drugi krok volitev. Ta demokratični proces je pomemben, potreben, kajti gospod Marteli bo v nedeljo odložil uh, svojo funkcijo in sedaj je treba imeti uh, prehodnega medijskega predsednika. Oktobra Ni bilo nasilja, tako kot avgusta, ampak bili so problemi, naprimer nizka volivna odeležba in pa diskriminacija pri kandidatih. Potem so še nekatere stvari, ki bi jih bilo moč izboljšati. Toda 25. oktobra oziroma celoten dan in pa volivni postopek predstavlja velik napredek za demokratično kulturo v državi. Veste, Haiti je ena najrevnejših držav na svetu. Prebivalci te države. morajo dobiti možnost za boljše življenje, kajti vse v svoji zgodovini so doživljali zgolj nasilje. Sedaj pa obstaja žarek upanja za to družbo. Sedaj želijo pravno državo in dialog in na to stavijo. Potrebujajo razloge za to, da bodo lahko ugotovili, da je njihova prihodnost pred njimi. Otroci so nas z zanimanjem opazovali in eh, odrasli so spraševali, so želeli, da navajamo razloge, da obstaja upanje v zvezi s temi volitvami. Še vedno vlada velika revščina, ampak ljudje so si zaslužili možnost in zaslužili so si demokratične inštitucije, boljšo prihodnost in pa bolj, bolj dobro pot za napredek. To pa se stoji iz tega, da bodo imeli drugi krok volitev da bodo imeli legitimne kandidate in da bodo lahko ukrepili vladavino prava in se oprli na eh, konsens. Hvala lepa. Gospa Veržja, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. E, drugi krok predsedniških volitev je še enkrat odložen e, in e, to nas lahko skrbi, kaj ti kaže na slepo ulico. Potrebujejo izgraditev stabilne demokracije. Sodelovala sem v opazovalni misiji 25. oktober lani in zahvaljujem sem tistim, ki so nas spremljali in lahko sem ugotovila, govorila, kar zadeva volilni eh, proces, kako na to gleda eh, prebivalstvo. In eh, naprimer ljudje so se v 70 odstotkih vzdržali odhoda na volitve. Tu, je, torej, tu so žgoča vprašanja v tej državi, država, ki je ena najrevnejših na svetu. Potem je tu kmetijsko, turistično področje, ki uh, Eh, to so vprašanja, ki jih, potrebno, eh, ki jih je eh, potrebno obravnavati. Potem so tu hude posledice preteklega potresa. In dovolj je, da se znajdemo v tem mestu, da vidimo, da velik del pomoči ni prispel do ljudi. In tu seveda ne bom nikogar imenovala, vendar pa so tu nekatere sledi. Eh, v institucijah, v samih institucijah pravzaprav eh, moramo najti ključ, da se izide iz te krize. Zato eh, moramo še naprej spremljati, kar se dogaja na Haitiju zlasti po 7. februarju in odhodu predsednika. In konsens je tisto, kjer je, to je ključ do rešitve in to je tudi naša dožnost. Gospod Koralo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moral bi se bil tudi sam udeležiti nedavne misije, ki pa je bila, eh, ki pa je ni bilo. In eh, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Valenciano, eh, potrebno je ta volilni proces čim prej obnoviti. In pa to, kar je bilo rečeno o nasilju in o korupciji po šestih letih koruptivnih dejanj, kajti ta koruptivna dejanja se nadaljujejo, tudi nasilje se nadaljuje še šest let po potresu. Ne glede na to, pa je to bilo z vidika mednarodnega, eh, mednarodnega sodelovanja v bistvu eh, še naprej lahko rečemo eh, nekaj, kar se je nadaljevalo. Prišlo je do obsežnih krčen gozdov in podobno. In zato je, bi radi komisijo vprašali ali ne bi mogli eh, pravzaprav pomagati na kakršen koli način v tej krizi. Gospod Panceri, dve minuti. Hvala, predsedujoča. Po dogodkih 25. oktobra obstaja visoka raven nestabilnosti in to lahko pravzaprav grozi zelo občutljivo ravnovesje in eh, tudi eh, to izredno revščino na tem otoku. In eh, povedali so nam, da bi to moralo potekati na nemoten način, vendar pa so tu tisti, naprimer, ki se upirajo, eh, upirajo stranki, ki je zmagala v prvem krogu, kar še prispeva k eh, nestabilnosti. Eh, skrati pa je prišlo tudi do teroriziranja članov volilne komisije. Evropska unija pa ima pomembno nalogo in sicer, da pozove vse upletene v te razmere, da prevzamejo moralno in politično odgovornost, da bi išli iz te slepe ulice, zlasti pa, da spoznajo rezultate oziroma da priznajo rezultate volitev 25. Eh, oktobra zato, da bi lahko eh, izvajali rezultate teh volitev 25. oktobra eh, in eh, še enkrat pokazali, da so veljavne. To je zelo pomembno. Pomembno je, da bi to storili in sicer odločno. Hkrati pa moramo tudi spodbuditi Haiti v, v njegovem demokratičnem procesu, da bi lahko razrešil številne probleme, zaradi katerih trpi ta otok, da bi lahko obnovil svoje gospodarstvo in vse, vso veliko škodo zaradi potresa. To, zato je potrebno tudi zagotoviti ustrezna sredstva. Hvala. Najlepša hvala, gospod Panceri. Eh, gospa Mici ima sedaj eh, besedo za minuto in pol. Hvala lepa, hvala lepa, predsedujoča. Ne glede na to, da naj bi volitve na Haitiju bile poštene, eh, pa eh, še vedno obstajajo problemi, tako da je bil drugi krok volitev že drugič odložen in tu so opazovalci, parlamentarni, eh, kot parlamentarni opazovalci pa eh, lahko eh, samo ugotovimo, kakšna škoda je zaradi tega nastala. In že tretjič so bile volitve odložene in sicer za nedoločen čas. Vse to je vodilo v celo v to, da so nekateri ljudje umrli v nasilju, v nestabilnost. Haiti je ena najrevnejših držav na svetu, zato potrebuje eh, spremembe, sicer eh, se bo njihova beda samo še povečala. Potrebno je zaiziti korupcijo, premalo je izob, eh, ni možnosti izobraževanja in ni ustrezni ustreznega zdravstva in država si mora tudi povrniti zaupanje državljanov. Potrebno je prekiniti z nasiljem in hajčani imajo, eh, morajo biti upravičeni do Eh, do poštenih eh, eh, in demokratičnih volitev in zato bi bilo potrebno, da se stranke dogovorijo za nov datum drugega kroga volitev in tudi zagotovijo podporo za hitro razrešitev krize. In gospa Kenge, ki je zadnja govornica v tem okviru, eno minuto imate. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem Valencijanu in vsem kolegom, ki eh, so se udeležili zadevne misije. Tudi sama sem bila članica misija, pet, eh, misije 25. oktobra lani, ko se je skušalo premostiti strašne posledice potresa izpred, eh, izpred šestih let. Uh, In eh, tu je tudi zelo veliko kontradikcij v državi. Ne glede na to pa država eh, zahteva svojo pravico do svobodnih in demokratičnih volitev. In eh, 25, eh, te volitve 25. oktobra pa so, tako lahko rečemo, potekalo, potekale na zakonit način, vse je bilo spoštovano, kot nam je Valenciano, eh, gospa Valenciano ravno kar povedala. In to je potekalo tudi v ozračju navdušenja in eh, tudi opazovalna misija ki se je počutila eh, dobro došlo, ne glede na to, da je bila stopnja volilne udeležbe nizka. Šlo je za volitev za dva kandidata. Potrebno je Eh, upoštevati ljudsko voljo in eh, svojo misijo moramo izpolniti zato, da Haiti dobi demokratične institucije, ki bodo državi pomagali, da izide iz eh, tega težkega položaja, negotovega položaja, ki traja že zelo dolgo. In hkrati to tudi spodbuja demokracijo in lahko samo okrepi mir in, in demokracijo.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 institucij v neki državi nastala kriza, ker pač eh, eden izmed kandidatov ne eh, spoštuje izida volitev, kjer ni bilo eh, goljofij, potem se to spravi državo v kaos. Situacije ni mogoče razrešiti tako, da državo pustimo na cedilu, da ljudi pustimo na cedilu in eh, mislim, da taka rešitev eh, ni bila niti namišljena. Mislim, da bi morda bilo treba poslati še eno misijo tja, zato da okrepimo motivacijo ljudi, eh, da hodijo na volitve, ne smemo obupati, to bi bila napaka. Hvala, gospod Marijas. Hvala lepa kot eh, grški poslanec eh, bi želel izraziti svojo solidarnost eh, s Haičani. To je prva država, ki je priznala neodvisno Grčijo po letu 1821. Od takrat pa se pravzaprav na Haiti eh, gleda Eh, na, kot na državo, ki pravzaprav troši neznansko več, kot zasluži, tu so najrazličnejši eh, problemi in zato smo so, eh, soočeni s temi razmerami in pravzaprav skozi desetletja so se ljudje upirali, zoprstavljali vladajočimi iz vseh teh razlogov. In Po eh, volitvah eh, smo eh, spet soočeni s slepo ulico po teh nedavnih volitvah in če ne bo prišljejo do novega pristopa in demokratičnega dialoga in posledično demokratičnega režima, se to ne bo pozitivno rešilo. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Leta 2010 je Haiti eh, prizadel katastrofalen potres in vsi smo se takrat počutili s Haičani eh, solidarni, s to državo solidarni. In glede na to, da gre za eno najrevnejših držav na svetu, ki je živela v kaosu eh, sredi korupcije in vendarle smo vsi upali, da bodo te svobodne volitve, do katerih je potem lani strani prišlo in kot so lahko ugotovili naši kolegi v misiji, da bo prišlo, smo upali, da bo prišlo do nove stabilnosti na tem otoku. Žal se to ni zgodilo. Evropa je Haitiju pomagala v najtežjih trenutkih, mu stala ob strani tudi na teh preteklih eh, volitvah in s tem mora tudi eh, nadaljevati, kajti ta pomoč je še kako potrebna. Hvala lepa. S tem smo pri kraju postopka, eh, postopka proste razprave. Eh, sedaj pa za sklepne besede. Najprej dajem besedo eh, komisarki. Gospod Kracu, hvala lepa. Eh, to je bila zelo zanimiva razprava in vsem poslancem se zahvaljujem za njihove eh, pripombe eh, v prizadevanju, da izidemo iz te slepe ulice, do katere je prišlo na otoku Haiti. Gre namreč za krizo, do katere je prišlo po volitvah, vendar pa sem prepričana, da vsi vemo, da Evropska unija eh, zagotavlja pomoč eh, otoku Haiti, gre za eno najrevnejših držav na svetu, zlasti po eh, potresu leta 2010, eden od dveh hajčanov je bilo prizadetih in so tudi lahko bili prejemniki pomoči na en ali drug način. Vsi pa se strinjamo, da, potrebna, da, je, da so potrebni evropski eh, diplomatski napori, da bo prišlo do razrešitve krize pod vodstvom Haitija in eh, do zagotovitve demokracije in človekovih pravic. Naj eh, tudi še enkrat povem, da se zavedamo pomembnosti parlamentarne vloge glede eh, tega pomembnega vprašanja na eh, mednarodnem dnevnem redu. Najlepša hvala, gospa komisarka.